Zdravimo z našim zasedanjem. Najprej sporočilo. Včeraj je bilo usmrčenih sedem ljudi v Saudski Arabiji. Užalujoče je, da Saudska Arabija ni upoštevala protestov mednarodne skupnosti in tudi našega parlamenta. Zavenitev smrtne kazni je ključna vrednota